Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Dobar dan vsem. Še enkrat, dobar dan vsem. Prosil bi vas, da zasedete svoja mesta. Počakali smo na zapisnik in zadnje dokumente za glasovanje. Imamo vse je urejeno za glasovanje in torej bi vas prosil, da ste pozorni, da utihnete in da zasedete svoja mesta. Bomo morali glasovati, ampak najprej naj povem, da gospa Vakovej umika svoje predloge spremem številka 90 in 93. Eh, opozarjam vas, da je to skupna seja odbora Libe in eh, odbora za, nadzor, eh, za proračunski nadzor. E, torej moramo zaključiti do reči delo v zvezi z, e, v zvezi z e, svežnjem o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije. Torej prosil bi vas, da ste pozorni, da se koncentriramo. Gospod Pirker, prosim vas. Gospod Melo. So we got first thing, first. Potem prva stvar, to je skupna seja odborov Libe in Kont. Glasovali bomo v skladu s črnom 51 o boju proti goljofijem, ki škodijo finančnim interesom Unije z uporabo kazenskega prava. Poročevalka oziroma poročevalca sta gospa Gresle za odbor KONT in jaz sam pa za odbor LIBE. Torej, imeli smo sejo 20. februarja, takrat ni bilo podanih nobenih ugovorov. In eh, torej, kar zadeva glasovanje, lahko ne mudoma preidemo k temu, če eh, gospa poročevalka ne želi ničesar dodati. V redu, potem lahko takoj glasujemo. Predlog spremembe dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 45. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 in 51 hkrati za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47, 49 in 50 hkrati. Ja, izvolite, gospod Milo. Ustni predlog spremembe imate. Imamo ustni predlog spremembe k temu, gospod predsednik. Smem? Torej, to je naš ustni predlog predlog spremembe. Prihodek od eh, DDV-ja mu naj bi bil vključen na področju porabe te direktive, samo kar zadeva primere eh, goljufije eh, čezmejnega značaja, čezmejne narave. Imate pripombe k temu ustnemu predlogu spremembe? Da, imamo ugovora. Je nemogoče, potem je nesprejemljivo, prišlo je torej do nasprotovanja, štirje člani so dvignili roko zato po postopku tega ne moremo vključiti. Zato bomo glasovali hkrati o predlogih 47, eh, 49 in 50, tako kot je bilo predtem dogovorjeno. Za. Proti. Mm, ni povsem jasno, zato bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 15 glasov za, 32 proti, potem je bilo dokaj jasno zavrnjeno. Zdaj 52 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, kaj ne? Zavrnjeno. V redu, bomo preverili, bomo tudi to preverili. Dajmo preveriti, ampak mislim, da je bilo zavrnjeno. Glasujemo. Je, je zavrnjen, ampak bomo vseeno glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Ja, absolutno zavrnjeno. Zdaj pa 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani sprijeto. 54 z ustnim predlogom spremembe nekdo ugovarja temu ustnemu predlogu, ne, v redu, potem 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55, ne, ne, ne, to je brezpredmetno, zato prehajamo na predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedem in osem eh, v paketu za, proti, vzdržani, sprijeto. Devet, deset in enajst hkrati za, proti, vzdržani, sprijeto. 66 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67, ne, to je brezpredmetno, potem pa 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je sprejeto, vse po mojem mnenju, pa bomo vseeno preverili. Dajmo glasovati elektronsko. E, glasujemo. Konec glasovanja. Torej 23 za, 24 proti zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali 68, 69, 70 in 71 za proti. Vzdržani. Bomo še enkrat preverili, ker je videti, da ni povsem jasno. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti, torej je zdaj obrnjeno na glavo, sprejeto. 72 oziroma 73, 74, 75, 76 za, proti vzdržani, sprejeto. 77 za, ne, ne, ne, to je brezpredmetno. 78, 79 hkrati za, proti, vzdržani. Spet ni povsem jasno, zato bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 23 proti, sprejeto. Zdaj 16 za. Proti, vzdržanje, sprejeto. 17 za. Proti, vzdržanje, sprejeto. 80 za. Proti, vzdržanje, zavrnjeno. 81 za. Proti vzdržani, ni povsem jasno in zato je bo potrebno preveriti z elektronskim glasovanjem. Dajmo glasovati. Glasujemo. Konec glasovanja. devetnajst glasov za, devetindvajset eh, proti, zavrnjeno. dvainosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto, osemnajst za proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani zavrnjeno, 84 za. Ne, to, to je brezpredmetno. Torej 84 za, proti, ne, 19 smo sprijeli, kaj ne? Torej 84 je brezpredmeten in tudi 85, zato prehajam ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Torej moramo glasovati o drugem delu predloga 85. Glasujemo o drugem delu 85. Za. Proti vzdržani sprejeto. 86 in 87 in 88 skupaj za. Proti vzdržani zavrnjeno. 20 za proti vzdržani sprejeto. 89 za proti vzdržani sprejeto. Juri 10 ne je brezpredmeten, potem 91 za proti vzdržani sprejeto. 90, ne, ne, ne, bomo še enkrat bomo preverili 91. Preverjamo elektronsko, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. 30 glasov za, 19 proti sprejeto. Se pravi, da se, eh, gospa Makovej je umaknila 90. predlog spremembe in prehajamo k 94. Ne, se oprošča predsednik, 90 je bil umaknjen. Zato glasujemo o 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 22 za proti vzdržani sprijeto. 93 je bil umaknjen, 92 za proti vzdržani sprijeto. Juri 11. glasovanje po delih, glasujemo o prvem delu za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 12. Eh, po delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog dve, ne, ne enajst, kot je rekel predsednik, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Zato bomo preskočili zdaj na eh, uvodne uh, izjave, predlogi sprememb 24, 25, 26, 29 in Juri 1 skupaj za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili v redu, če želite, bomo preverili elektronsko. Torej, glasujemo uh, elektronsko o teh petih predlogih sprememb. Prosim, glasujemo. imate kakšne probleme, ne? Konec glasovanja. 27 za, 23 proti je sprijeto. 27 je bil umaknjen, 28 tudi, prav tako tudi 30, zato glasujemo o 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 2 za proti, vzdržani, sprejeta, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjena, 34 za, proti, vzdržani, sprejeta, 35 in 36 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjena, 37 in 80 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjena, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjena zavrnjeno, juri 3 za, proti vzdržani sprejeto, juri 4 za, proti vzdržani sprejeto, potem 40 eh, z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, juri 6 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprijeto. Ne, zavrnjeno se oproščam, pravi predsednik. Zdaj 42 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Juri 7 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Amanma 1 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja predsednik zdaj pa 43 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. In 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali s končnim eh, glasom. Bomo glasovali, torej končno glasovanje. Prosim. Konec glasovanja. 44 glasov za, 2 vzdržana. Zahvaljujemo se poročevalcema, zahvaljujemo se gospe Gresle. Hvala. Zdaj pa. Pričem smo. Oui, okay. Hvala, to je sedaj konec skupnega sestanka. Hvala lepa vsem članom odbora za proračun, da ste sodelovali pri tem glasovanju. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom odbora Libe. Hvala.